skladu z eh, poslovnikom smo to zahtevo posvetovali odboru za pravne zadeve. Poleg tega eh, smo prejeli zahtevo pristojnih romunskih organov za eh, ukinitev